vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Mislim, da je bila odlična in eh, to kaže na to, kako celoviti smo lahko kot parlament. Hvala lepa, gospod.